Eh, good morning, everybody. Dobro jutro. Dobro jutro. This is a joint to je skupna seja treh parlamentarnih odborov. Lahko prosim poskrbite, da bo gospa Aleksejeva dobila tolmačenje. Čeprav vem, da govori angliško. Dobro, to je skupna seja treh odborov, odboro, odbora za zvonanje zadeve. Tukaj ga zastopa gospod Albertini, odbor za razvoj, ki ga zastopa podpredsednica gospa Strifler in pod odbora za človekove pravice, ki ga zastopam jaz. Želim pozdraviti člane teh treh odborov in omeniti želim tudi naslednje. Tukaj zastopa gospod Fleckenstein, tudi delegacijo EU Rusija. Dobrodošli so seveda tudi vsi drugi poslanci. Danes jutraj bomo poskušali biti čim bolj praktični. Spregovorili bomo o tem, kako lahko Evropska unija pomaga dobitnikom nagrade Saharova. Še enkrat jim čestitamo. Vemo, da je gospod Kovaljev moral ostati v hotelu, da si nekoliko spočije po tem zelo natrpanem urniku, ki ste ga imeli v zadnjih 48 urah. Imela sem čast, da sem vas lahko spremljala iz Moskve v Strasbourg in zelo vesela sem bila, da sem bila lahko bila odeležena na konferenci v spomin Andrejo Saharovo. Ponedeljek 14 december je bila 20. obletnica smrti gospoda Saharova, enega od utemeljiteljev organizacije Memorial. V zvezi s tem želim, da bi si ogledali, kaj se dogaja v Rusiji na terenu. Obiskala sem Jekaterinburg in se tam srečala z gospodom Nikiforovom, 24-letnim zagovornikom človekovih pravic. Po mojem mnenju je on nezakonito priprt zaradi političnih dejavnosti. V zvezi s tem prosim dobitnike nagrade Saharova, da predstavijo stanje na področju človekovih pravic v Rusiji. Skrbi nas vedno slabše stanje, vedno slabši položaj zagovornikov človekovih pravic v Rusiji in presunjeni smo bili, ko smo izvedeli, da je 15. julija, ko je začel delati nov mandat parlamenta, da smo takrat izvedeli za umor Natalije Estemirove. Zelo nas veseli, da ste nam sporočili, da bo memorial ponovno začel izvajati svoje dejavnosti v Severnem Kaukazu in tudi o tem bomo spregovorili. Sedaj pa dajem besedo gospodu Albertiniju, predsedniku odbora za zunanje zadeve. Gospod Albertini, prosim. Hvala, gospa predsednica Avtula. Tudi jaz bi se želel pridružiti vsem kolegom in predsedujoči pri izrazu dobrodošlice, tople dobrodošlice dobitnikom te dragocene nagrade. In upam, da ta nagrada, ki ste si jo res več kot zaslužili, lahko nudi pomoč dobitnikom pri njihovem zauzemanju za človekove pravice. Podelitev Saharove nagrade ruski nevladni organizaciji Memorial je samo en vidik dejavnosti, ki jih vodi Evropski parlament v svojih odnosih z Rusijo. In tukaj bi želel spomniti na resolucije parlamenta v zvezi z obojem borcev za človekove pravice resoluciji v zvezi s položajem v Rusiji, v Severnem Kaukazu in še zlasti v Čečeniji. In rad bi spomnil tudi na hiringe, ki smo jih imeli v parlamentu na zadnje 30. septembra letos, eh, ki mu je predsedovala kolegica predsednica odbora za človekove pravice. Tako na ta način spremljamo položaj v Rusiji in pripravljamo priporočila tako za svet kot za komisijo, zato da bodo na primeren način vodili odnose med Rusijo in Evropsko unijo na teh področjih na ta način Evropski parlament izraža svoje prioritete v obdobju pred vrhovnimi srečanji med Evropsko unijo in Rusijo. Ravno tako spremljamo tudi pogajanja z Rusijo, na podlagi katerih naj bi tudi prišlo do eh, pomembnega razvoja na področju spoštovanja človekovih pravic v nekdani Sovjetski zvezi. Evropski parlament si želi, da bi strateško partnerstvo z Rusijo temeljilo na človekovih, človeških vrednotah in zato ima ta nagrada tako pomemben, tako velik pomen. zaščita človekovih pravic je pri tem bistvenega pomena in mora biti bistveni del novega dogovora o sodelovanju med Evropsko unijo in Rusijo. In zato res želimo izraziti, kako zelo občudujemo pogum ter odločnost predstavnikov organizacije Memorial, ki so danes tukaj med nami, gospa Aleksejeva, gospod Kovaljev, ki je uh, v bistvu tudi v duhu z nami. In z velikim zanimanjem bom spremljal še vnaprej naš parlament pri njegovem delovanju v podporo vašemu vsakodnevnemu boju za človekove pravice. Zato se lahko zauzamem zato ker vaše izredno delo, vaše izredno zauzemanje na civilnem in moralnem področju, zaradi katerega ste tudi toliko trpeli, gotovo lahko veliko prispeva k izboljšanju stanja na področju človekovih pravic v vaši državi. In zato še enkrat iskrena dobrodošljica vsem vam. Najlepša hvala za pozornost. Albertini. Hvala lepa, gospod Albertini. Sedaj pa dajem besedo gospe Strifleru, imena odbora za razvoj. No, kot podpredsednica pododbora za razvoj, eh, tudi jaz izrekam dobrodošljico vsem dobitnikom nagrade Saharova. Vam, predstavnikom organizacije Memorial, kaj simbolizira priznanje našega parlamenta za pogumen boj za človekove pravice ter za mednarodno humanitarno pravo. In zato želim še posebej izraziti moje občudovanje za delovanje memoriala v konfliktnih območjih na področju nekdanje Slovenske zveze. Spoštovanje človekovih pravic je moralna obveza držav in delov držav in hkrati je to neizogibno potrebno za to, da se lahko nudi humanitarno pomoč vsem tistim, ki so v teh oboroženih spopadih izgubili sredstva za preživljanje. Tako je ta humanitarni vidik najpomembnejši dejavnik pri iskanju sprave po koncu oboroženih spopadov. V zadnjem desetletju smo opazili, kako zelo se povečujejo ti primeri nespoštovanja človekovih pravic v konfliktnih območjih. In analiza človekovih pravic, tako kot jih izvaja memorial v svojem programu Hotspot, lahko veliko prispeva k zajezitvi eh, take situacije. In zato je treba delati na tem, da se bo javnost osveščala in da se izvaja politični pritisk, na čemer dela tudi organizacija Memorial. In to zato, da se bo preprečilo kršenje človekovih pravic v bodočih spopadih in sporih. Uh, Gospod Kovaljev in gospa Aleksejeva, delo, ki ga upravljate, je bistvenega pomena. Hkrati pa se vsi zavedamo, da je to delo tudi zelo nevarno in lahko ste prepričani, da vas bo Evropski parlament pri tem še naprej spremljal in opogumljal, zato da boste svoj boj nadaljevali v enaki smeri. Hvala. Um, Najlepša hvala, gospa Strifler. Samo še nekaj bi upozorila in sicer, da sta bila dva dokumenta razdeljena. Včerajšnje sporočilo eh, za tisk o človekovih pravicah v Čečeniji in še drugi dokument, ki je ravno tako zelo pomemben in to je seznam priporočil s strani nevladnih organizacij, ruskih večinoma, izdanih pred posvetovanji o človekovih pravicah, ki so potekala v Štokholmu novembra, tako da boste tudi s tem lahko seznanjeni med to razpravo. Sedaj pa želim dati besedo gospodu Orlovi in gospe Aleksejevi. Gospod Orlov, izvolite. Hvala lepa za besedo. Še enkrat hvala za nagrado in hvala za lepe besede. Zelo lepo je bilo slišati, da bodo človekove pravice pomemben del novega sporazuma, ki bo podpisan med Evropsko unijo in Rusijo. Ampak tukaj se pojavi vprašanje kakor vsi vemo, je stanje na področju človekovih pravic v Rusiji slabo, tendenca pa je, da se še slabša. Pred nekaj leti smo govorili večinoma o kršitvah pravic drugih ljudi. Danes pa moramo reči, da se tudi na nas, na organizacije za človekove pravice, eh, izvaja pritisk. Včasih je prihajalo do drugačnih kršitev človekovih pravic. Danes pa vidimo, da prihaja do umorov borcev za človekove pravice v Kaukazu in v drugih regijah Rusije, med drugim tudi v Moskvi. Ravno zaradi tega je tako potrebno gibanje za človekove pravice v Rusiji? Nikakor ne moremo dopustiti, da bi, Rusija, da bi se Rusija odmaknila od poti demokracije in svoboščin. Za nasiljem nasilijo, da naj molčimo in zaradi tega je upanje, da bo Rusija ponovno našla pravo pot vedno manjše. Zato so pomembni odnosi med Evropsko unijo in Rusijo na področju človekovih pravic. Veste, kakšen je ta dialog potekajo po sveti med Evropsko unijo in Rusijo o človekovih pravicah in eh, ti dialogi potekajo vsakih šest mesecev. Kot organizacija za človekove pravice spremljamo ta dialog in sicer z velikim zanimanjem in z velikim navdušenjem. Pri V vsakem srečanju, ki poteka, smo prisotni, pripravljamo poročila in podamo tudi svoje mnenje. Ampak kaj se zgodi potem? Ti posveti so za nas pravzaprav prazni pogovori, brez prave vsebine. Pogovarjajo se uradniki Evropske unije z uradniki iz Rusije. In Uradnik Evropske unije zastavijo določena vprašanja, ruska stran pa odgovori deloma z lažmi, deloma z izmišljenimi zgodbami. Vidimo lahko, da je Evropska unija vendarle zadovoljna s temi odgovori in tako se dialog konča, nič več se ne zgodi. Evropska unija sprejme laži kot odgovor na zastavljena vprašanja in na koncu reče, ja, vidimo se spet čez šest mesecev. To pa ni noben pravi dialog. Vedno znova se v Evropski uniji menja tudi predsedstvo, vedno znova predseduje kdo drug in organizira ta dialog. In vprašanja, kot sem že omenil, ki so bila recimo obravnavana pri prejšnjem dialogu, se pri naslednjem dialogu ne obravnavajo ponovno, kajti takrat je v Evropski uniji že novo predsedstvo in to zastavlja nova vprašanja. Pri teh posvetih nevladne organizacije ne sodelujejo. Rusija namreč tega ne želi. Rusija ne želi udeležbe nevladnih organizacij in zaradi tega so ti posveti še toliko slabši. To jim jemlje vrednost. Pogovarjajo se le vladni uradniki, kot sem že dejal. In pravzaprav sploh ne vemo, kako potekajo ti dialogi. Uradniki niso strokovnjaki za te teme in ne morejo podati svojih mnen. Evropska unija bi morala ustrajati pri tem, da bi bili v ta dialog vključeni strokovnjaki, strokovnjaki iz sodišč, eh, pravniki in tako naprej. Evropska unija ne bi smela dopustiti, da Rusija ne dovoli sodelovanja strokovnjakov, kajti v tem primeru so dialogi povsem nesmiselni. Če niso vključene vse plasti družbe, potem to ni resen dialog. Potem bomo sicer še naprej pripravljali naša poročila, vendar to ne bo nikomor v korist. V komisiji vem, da so odgovorni za te posvete, za te dialoge, vendar ne razmišljajo o tem, kako naj bi se ta dialog razvijal. Potrebno je razviti nove oblike posveta. Potrebne so priprave v Rusiji. Rusija bi morala poskrbeti za posvete tudi doma in to so do zdaj zavračali. Ta situacija pa seveda vpliva na celotne posvete. Če bi že na predvečer teh posvetov delegacija Evropske unije obiskala Rusijo, potem bi bili morda ti posveti bolj smiselni. To bi morda omogočilo tudi najti prave odgovore na vprašanje Evropske unije. Pomembno pa je tudi, da so v posvete vključene nevladne organizacije. Veliko je vprašanj, na katera, na katera Rusija ne želi odgovoriti takoj rečejo ne. Ampak Evropska unija si po drugi strani ne prizadeva dovolj, da bi po sveti postali smiselni. Dobro, če tega ne želite, potem lahko te posvete tudi ukinemo, kajti tako ali tako nimajo smisla. Boljše kot da takšnih posvetov sploh nimamo, kot pa da jih vodimo v obliki, kot jo imamo v tem trenutku. Vprašanje človekovih pravic mora biti del novega sporazuma o sodelovanju med Evropsko unijo in Rusijo. V tem sporazumu mora imeti pomembno mesto. V zadnjih letih se je velik del nevladnih organizacij obrnil na predstavnike Evropske unije in zahtevano je bilo, da bi uvedli poglavje o človekovih pravicah v sporazumu o sodelovanju med Evropsko unijo in Rusijo. To je namreč pomembno področje, vendar pa se to ni zgodilo. In zakaj se to ni zgodilo? Ker Rusija tega ne želi. In to seveda vodi k naslednjemu vprašanju. Kakšen smisel sploh ima podpisati ta novi sporazum z Evropsko unijo, če v tem sporazumu o sodelovanju manjka tako zelo pomemben del? To je pomemben del sodelovanja med Evropsko unijo in Rusijo. Vprašanje človekovih pravic namreč. In zaradi tega se pojavljajo tudi dvomi, ali Evropska unija v okviru dialoga z Rusijo res želi obravnavati tudi vprašanje človekovih pravic in sicer ustrezno obravnavati, tako da jim posveti dovolj pozornosti. In še zadnja točka. Najlepša hvala, da smo lahko predložili svoje priporočilo po konferenci v Stokholmu. Rad pa bi opozoril še na situacijo človekovih pravic eh, na Kaukazu. Potrebna je pomoč civilni družbi v eh, Rusiji. Ta pomoč bi bila vsekakor dobrodošla. Rusijo je potrebno podpreti. Na ta način bomo lahko poskrbeli za človekove pravice posod po Rusiji. Hvala lepa, gospod Orlov. Čisto kratko, dva komentarja. Vem, da uradniki EU poskušajo najti nove formule za posvetovanje na področju človekovih pravic, kajti vsi smo zaskrbljeni, da rezultatov preprosto ni. Zato mislim, da lahko na tem področju dobro sodelujemo z vami. In drugič, da spreminjajoče se spremenjujoče se predsedstvo. Imamo že visoko predstavnico za zonanjo politiko in to pomeni, da bomo lahko dosegli novo vrsto kontinuitete in v parlamentu upamo, da bo to prispevalo k konsistentnosti in k načinu, kako Evropska unija izvaja svoje odnose s tretjimi državami. Upamo, da je to dobro priložnost in to je pravi trenutek, da spregovorimo o novih praksah in novih metodah. Dobro, sedaj pa gospod Aleksejeva, prosim, približno sedem minut. Hvala. Strinjam se z vsem, kar je pravkar povedal gospod Orlov. Zato bo zame zelo enostavno govoriti ne dlje kot sedem minut. Ostali pa so že podali nekatera priporočila. Gre za, gre za celo vrsto priporočil, kako lahko Evropska unija pomaga borcem za človekove pravice, kako lahko pomaga civilni družbi v Rusiji. Evropski svet in Evropski parlament lahko veliko storite. Recimo, počutimo se bolj ogroženi kot kdajkoli prej. Negotovi smo pri izvajanju aktivnosti na področju boja za človekove pravice. Čečenja, Ingušetija, Dagestan. To so območja, ki so najbolj prizadeta. Vemo, da obstaja nekakšna logika umorov v Rusiji. Edino, kar lahko storimo z vašo podporo in seveda upam, da nam boste pri tem pomagali, je, da zagotovimo, da zaščutimo tiste, ki so najbolj izpostavljeni. Zagotoviti moramo, da bomo pomagali tudi njihovim družinam, sorodnikom in tako naprej, kajti pogosto je tako, da ne gre zgolj za grožnjo posamezniku, ampak za grožnjo celotni družini. Upam, da nam bo uspelo in sicer za vašo pomočjo, tem ljudem pomagati, da jih bomo lahko zaščitili in jim omogočili, da zapustijo te regije. Zato vas prosim, da sprejmete ustrezne sklepe, ustrezne odločitve. Tako da bodo lahko tisti, ki vodijo dejavnosti za boj za človekove pravice v teh regijah, mirno delali, da ne bodo več eh, ogroženi in da bodo dobili vizum in bodo lahko zapustili ta področja. Potem pa bi rada nagovorila odbor za razvoj. Seveda se trenutno nahajamo v krizi, In ta kriza je prizadela številne države, predvsem pa Severni Kaukas. Tam se je razvila prava državljanska vojna, vojna med vlado in državljani te regije. Poglejmo si samo situacijo v Ingušeti in Dagestanu. razvo, odbor za razvoj bi lahko, saj želim si to, sprejel ustrezne programe, ki bi omogočili ohranitev delovnih mest v Severnem Kaukazu. Na ta način bi lahko omogočili tudi, da bodo izobraževalne ustanove nadaljevale svojim delom. To je izjemno pomembno za boj proti terorizmu. Do 80 odstotkov mladih v tej regiji je brezposelnih in če poznamo ta podatek, potem se lahko zavedamo, da so to plodna tla za verski fanatizem in s tem za terorizem. Torej, če bi nam lahko pomagali pri tem, pri izboljšanju situacije v tej regiji, potem bi lahko omejili tudi obseg terorizma na tem območju. Zelo sem vam hvaležna. da ste Aleksija Kifanova obiskali v zaporu. To je bilo izjemno pomembno. Pomembno je, da poznate takšne primere. Pomembno je, da veste, da imamo politične zapornike v Rusiji, vendar pa je potrebno tudi kaj storiti. Storite torej kaj v Evropskem parlamentu. Zagovarjajte nas pri pristojnih oblasteh, tako da bodo ti zaporniki ponovno izpuščeni. Pogosto gre pri obsodbi zgolj za politično odločitev. in zaradi tega je lahko takšna sodba razveljavljena le z politične ravni. Le politika lahko spremeni sodbo. Aleksej Sakalov, na primer. Pri njem se sploh ni razpravljalo o sodbi, je aktiven borec za človekove pravice. in proti njemu je bil sprožen kazenski postopek samo zaradi tega, ker se je aktivno zauzemal za človekove pravice, za nadzor nad zapori v Rusiji. Zagotoviti je potrebno, da Sakhalev ne bo obsojen. Potem pa je tukaj še Mihajl Halakovski ta primer poznate. V tem primeru lahko vidimo, da je bilo ponarejenih ogromno dokumentov. Mislim, da če bi se Evropa zauzela za te posameznike, potem bi se situacija morda spremenila in morda bi se lahko izognili temu, da bi bila sodba preostra. Mogoče bi lahko vsaj omilili njegovo kazen. Računamo na vašo podporo. Najlepša hvala. Hvala, gospa Aleksejeva mislim, da bi lahko razpravljali tudi o teh drakonijskih zakonih, ki veljajo v Ruski federaciji in to so vzroki za te sodbe, o katerih ste govorili, še posebej odstavki v kazenskem zakoniku o dejavnostih skrajnežev. Mislim, da gre za člen 282. Veliko oseb, s katerimi sem se srečala, so zelo zaskrbljeni v zvezi z nekaterimi dele ministrstva, ki zelo pritiskajo na zagovornike človekovih prvic. Sedaj imam seznam govornikov. Gospoda Fleckensteina kot predsednika ruske delegacije sprašujem, ali želi sodelovati v razpravi, potem pa so gospod Lochbierer, gospod Kellam in gospod Strifler. Prosim vas, da še naprej prosite za govor za gospodom Fleckensteinom prosim, da so vaše intervencije omejene na dve minuti. Gospod Fleckenstein, beseda je vaša. Ja, dank, Najlepša hvala, gospa predsedujoča, dame in gospodje. Tudi sam bi rad čestital prejemnikom Saharove nagrade. Rad bi navedel, navedel še en razlog za to, da ste dobili to nagrado. Dolga leta ste delali kot vzgled nevladne organizacije in zaradi tega ste dali pogum številnim drugim, da nadaljujejo z vašim delom. In mislim, da se vam moramo zahvaliti tudi iz tega razloga. Temeljne svoboščine in človekove pravice so pomembne vrednote na katere se Evropska unija in države članice vedno znova sklicujemo. Te vrednote so temelj evropske integracije. Ravno zaradi tega morajo te vrednote še naprej spremljati naše vsakodnevno delo v parlamentu. Zastavlja se vprašanje, kako bomo predstavniki Evropske unije ruske partnerje prepričali, da je potrebno soočanje z nekdanjo stalinistično družbo in da so potrebna zagotovila za temeljne svoboščine in človekove pravice. Potrebno jih je prepričati, da to ne vodi v šipkejšo državo, s tem se država zgolj krepi. Želimo dobro partnerstvo z Rusijo to želimo vsi v tem parlamentu. Vemo namreč, da bomo lahko le skupaj zagotovili dobro prihodnost na tem kontinentu. Vendar pa k dobremu sodelovanju spada tudi resnica in jasnost. In sicer na vseh področjih na področju znanosti, raziskav in tako naprej. Le s sodelovanjem na vseh teh področjih lahko zagotovimo dobro prihodnost za vse. Vendar pa mora partnerstvo temeljiti na vrednotah. Zato moramo ruske partnerje prepričati, da se naučijo iz naših izkušenj. Tudi naše izkušnje niso bile vedno pozitivne. Seveda pa se moramo zavedati tudi, da mora vsaka država sama najti pot do izgradnje delujoče civilne družbe. Nikakor pa ne smemo molčati, ko gre za kršitve človekovih pravic, podpreti moramo organizacijo Memorial. Gospod Orlov, po vašem prispevku lahko rečem prav imate, v pogovorih z Rusijo, se moramo vračati k načetim temam. Ne smemo jih odkljukati enostavno kot že obravnavane. Januarja se bomo srečali z kolegi iz Ruske dume in takrat bomo govorili konkretno o Saharovi nagradi. Posebej zato imamo točko na dnevnem redu. Werner Schulz bo to zagotovo dobro pripravil in Vodili bomo razpravo, ki se ne bo končala ob koncu dneva. To temo bomo vključili v delovni program z ruskimi kolegi in prihodnje leto, maja, bomo organizirali zasedanje zgolj na temo civilne družbe in pa človekovih pravic. Skušali bomo poskrbeti tudi za to, da bomo v okviru tega zasedanja ali obrobo tega zasedanja vodili pogovore tudi z vami in pa drugimi borci za človekove pravice. Ne predstavljam si pogovorov v Moskvi ali kjerkoli druge, ki ne bi bili tudi pogovori z Amnesty International, Memorialom in tako naprej. Zaradi tega mislim in prav imate, da moramo poskrbeti za to, da bomo tudi mi bolj konkretni in da se ne bomo pogovarjali samo z uradnimi predstavniki, ampak tudi s vsemi tistimi, ki ste jih našteli. V naslednjih štirih oziroma štirih letih in pol pa bomo imeli dovolj časa, da to tudi še storimo. In še zadnja točka. Mislim, da smo dosegli že dober napredek oziroma da lahko napredek z, v pogovori z našimi ruskimi prijatelji pričakujemo le, če bomo izkazali določeno spoštovanje do naših partnerjev. Ne gre za to, da bi nekoga osramotili, gre za to, da najdemo način, kako lahko drug drugemu pomagamo. To je včasih težko. Včasih je težko najti pravo pot. Zato si moramo tudi za to prizadevati. Le na ta način bomo namreč lahko pomagali vam in drugim borcem za človekove pravice v Rusiji, v Rusiji in druge po svetu. To pa vsekakor želimo storiti in na to se lahko zanesete. Hvala lepa. Hvala, gospod Fleckerstein. Sedaj dajem besedo gospe Lohbiler. Beseda je vaša. Danke, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sama bi se rada zahvalila prejemnikom Saharove nagrade, za delo, ki ga opravljajo. V Rusiji in drugi rada bi se konkretno navezala na to, kar je povedal gospod Orlov o dialogu o človekovih pravicah med Evropsko unijo in Rusijo. Potrebujemo konkretne predloge. Podobne kritike smo že slišali, ko smo imeli posvet eh, o Kitajski. Namreč rečeno je bilo, da eh, ta dialog nima konkretnih predlogov rezultatov, otipljivih rezultatov. Potrebno pa se je zavedati tudi, da želimo omejiti kritiko tega dialoga, kajti bilo bi absurdno kritizirati dialog o človekovih pravicah. Vendar pa vem, da organizacije za človekove pravice več ne verjamejo v ta dialog. Imam pa vprašanje za vas predsednik Medvedjev je obljubil revizijo zakona za, oziroma o nevladnih organizacijah za človekove pravice. Ali menite, da bi bilo smiselno, da Evropska unija zahteva umik te revizije zakona o organizacijah za človekove pravice? Meni se namreč zdi ta revizija nesmiselna. Kakšno pomoč potrebujete, borci za človekove pravice v Rusiji? Mislim, da je pomembno, da države članice s pomočjo Evropske unije pripravijo programe za borce za človekove pravice, ki jih je, ki jim je potrebno omogočiti, da bodo lahko zapustili Rusijo. Omejiti moramo celotni postopek za pridobitev azila v Evropski uniji. Nespremljivo je, da Evropska unija še zmeraj pošilja ljudi, ki prihajajo iz Čečenije, nazaj v Rusijo, čeprav vemo, da so ti ljudje tam ogroženi. Ne vem, ali imamo dovolj časa, ampak gospa Aleksejeva, pogosto ste v preteklih dneh omenili katere so prednosti in slabosti ruske družbe. Morda bi lahko na kratko še kaj povedali o tem. Če seveda ne pozabimo na grožnje, ki onemogočajo aktivno delo v Rusiji. Hvala lepa, gospod Lohbiler. Sedaj bomo prebrali seznam govornikov, zato da poskrbimo, da ste vsi zapisani. Potem pa predlagam, da vzamemo še nekaj vprašanj, potem pa damo besedo spet gospe Aleksejevi in gospodu Orlovo. Torej. Želi še kdo spregovoriti? A, gospod Peterle. Dobro, ampak moje vprašanje je že bilo postavljeno. Hvala. Um, Sedaj dajem besedo gospodu Kelamu, na to gospe Strifler, potem pa bosta spet spregovorila naša gosta. Gospod Kelam. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, več kot 40 let sem živel v Sovjetski zvezi. Uspelo nam je pobegniti in se osvoboditi, ampak nismo pa pobegnili od svojih prijateljev in drugih zagovornikov za člo, človekovih pravic. Delimo si isto usodo in iste upe. Zato je ta obisk in nagrada Saharova tako zelo pomembna, še posebej za me. Omeniti pa želim en del govora Sergeja Kovalo, Kovaleva, ko je govoril o ruskem prispevku k človekovim pravicam od konca 60-ih let prejšnjega stoletja in da to obvešča politično kulturo v Evropi. Ne gre samo za Rusijo, gre za skupno dediščino in za skupno odgovornost. Sovjetski zagovorniki človekovih pravic so bili tisti, ki so mobilizirali svetovno javno mnenje. In kakor je povedal gospod Kovaljev, so zahodne politične elite bile prisiljene, da se premaknejo od svojega pragmatizma, kajti, če smo pošteni, zahodni voditelji niso bili pripravljeni na padec Sovjetske unije oziroma Sovjetske zveze. To je prispevek borcev za človekove pravice v Rusiji,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 in si prizadevajo za to, da bi odgovorni za umore dejansko prišli pred sodišče. Nekateri so bili obsojeni, ampak tisti, ki so ljudi privedli pred sodišče, te ljudi se sedaj ubija. Mislim, da je to vprašanje, ki ga moramo dati na sam vrh naših prednostnih nalog. Druga stvar zadeva našo resnost v zvezi z reševanjem stanja na področju človekovih pravic. Mislim, da je naša skupna naloga in odgovornost, da prispevamo k temu, da pomagamo izgraditi robustno in zdravo civilno družbo v Rusiji. Evropa nikoli ne bo celotna, popolna in svobodna, če ne bo Rusija prav tako demokratična. In star sovjetski način reševanja stvari še vedno deluje. Nek avtor je napisal, da se ruski voditelji pretvarjajo, da imajo demokracijo, kajti institucije obstajajo in evropski voditelji se pretvarjajo, da verjamejo v to. Ta vprašanja smo postavili, ampak nimamo dovolj moči. In pritisk zadeva resnost na strani Evrope, da dejansko poskrbimo za spremembe. Veliko smo govorili o tragičnih plinskih celicah pod nacističnim režimom. Danes pa na bolj fleksibilen način človekove pravice v Rusiji izgubljajo svojo moč in življensko silo, v teh plinovodih iz Rusije v Evropo. Mislim, da potrebujemo odločnost, da se lotimo teh vprašanj. Moj predlog je naslednji. Mandat tega parlamenta se je začel z umorom Natalije Estemirove. Zato mislim, da bi bilo pošteno, če bi počastili spomin na njo in eno od dvorano v Strasburu poimenovali po njej. Hvala, gospod Kelam, zelo modro govorite, ampak opomniti vas moram na naš omejen čas. Sedaj pa dajem besedo gospe Strifler, potem pa naši gostje. Ja. Najlepša hvala. Vprašanje bi imela za gospoda Orlova, ker mi določene stvari zgledajo precej hude. In rada bi vas vprašala, ali Evropska komisija, ali vas Evropska komisija kaj vpraša ali se posvetuje z vami, preden začne svoje pogovore z ruskimi oblastmi. In potem me tudi zanima, ali dobite kakšen feedback od Evropske komisije po njenih razgovorih z ruskimi oblastmi, ker namreč, če takega feedbacka ne dobite, potem to verjetno ničemur ne služi. No, ko rečem ničemur, ste malo pretiravam, ampak to je pač moj značaj. In v odgovoru gospeja Aleksejevi eh, se tudi sprašujem, ali je res potrebno, da obiščemo zapornike, zato ker kadar naše delegacije gredo v državo, eh, naši poslanci se udeležujejo v teh misij, vendar eh, se sprašujem, ali lahko gredo tudi oni na obisk v zapore. Ehm, to bi bilo nujno vedeti, zato da bomo lahko učinkoviti z, v naših projektih, ki jih nameravamo še izvesti. Vsi v plek. Hvala, gospa eh, Strifler. Sedaj pa dobi besedo gospod Orlov. Euh, euh, Mogoče tri, štiri minute časa imate na voljo. Первое. Э, вот в ответ на ваш вопрос. Ага. Э, Najprej bom odgovoril na vaše vprašanje. Evropska komisija se res posvetuje z nami, preden spregovorijo z Rusijo. Po teh posvetovanjih pa nam predstavništvo Evropske unije pove, kako so pogovori z Rusijo potekali. Ampak pred temi srečanji poskusimo izraziti svoje mnenje, poskušamo svetovati in upamo seveda, da bomo dobili dobre odgovore na svoje zelo resne vprašanja. Ampak vsakič po pogovorih z vlado se naši upi razblinijo, kajti nič se ne zgodi. Sedaj pa, kar ste povedali v zvezi s tem, da bi morali najti uravnoteženost med pritiskom in spoštovanjem. Res je, strinjam se, brez spoštovanja. Rusija nikoli ne bo pripravljena na pogovore. Ampak pritisk mora prav tako obstajati. To je zelo pomembno. Strinjam se s tem, kar ste povedali. Predstavniki Rusije se samo pred, pretvarjajo. Pretvarjajo se, da je Rusija demokratična država. In v pogajanjih nekaj rečejo, kar zveni odlično, ampak pravijo eno stvar, počnejo pa nekaj drugega. S kom imate opravka? Vedeti morate, da izbire v Rusiji ni. Predsednik ruskega parlamenta je povedal, da so, ome, da so razprave lahko omejene. Vi ste izvoljeni poslanci, sedite v izvoljenem parlamentu in ste neodvisni. V Rusiji pa ni tako poslanci tam igrajo vlogo neodvisnih poslancev, ampak nikoli niso bili izvoljeni. Razmisliti morate o tem, kako boste oblikovali dialog z Rusijo, ampak razumeti morate, kakšna je razlika med vami in poslanci v Rusiji. Če res želite prepričati ruske poslance, potem jim morate povedati, da je demokracija tudi v njihovem interesu. In to bi bilo prav, kajti ruski poslanci samo izpolnjujejo naloge, ki jim jih nalaga Kremelj. In to je vedno nedemokratično. Zato je zelo narobe, da poskušate prepričati ruske poslance v nekaj. Ne morete jih spremeniti, ne morete spremeniti njihove mentalnosti ali njihovega načina razmišljanja. To morate upoštevati, ko imate razprave z Rusijo. Prav tako mislim, da je dialog o človekovih pravicah med EU in Rusijo v bistvu zavit v meglo. V Rusiji nihče ne ve, kaj se dogaja v Evropskem parlamentu. V javnosti ni dostopno nič. Informacije niso razkrite, niso objavljene. Ko Evropska unija Rusijo sprašuje vprašanja, mora upoštevati vse to. Sedaj pa kar zadeva vprašanje v zvezi s Severnim Kaukazom. Pred sabo imam poročilo, ki smo ga pripravili za naslednji krok pogajanj med Rusijo in Evropsko unijo. Verjetno imam dovolj kopij, da ga lahko vsakemu, ki ga to zanima. Strinjam se v celoti s tem, kar ste povedali o izgonu beguncev iz Čečenije, in Čečenu iz Rusije v Čečenijo. To je narobe. Begunci so v Čečeniji in mnogi sploh niso Čečeni, ne prihajajo iz Čečenije. To je treba potrditi, preveriti in zato si prizadevamo skupaj z službami za migracijo v številnih drugih državah. Poskušamo preveriti podatke in poskušamo ugotoviti, kdo ti ljudje sploh so. Ljudje, ki pa so pravi čečeni, ki so res žrtve nasilja tam, tistih ljudi nikoli ne bi smeli poslati nazaj v Čečenijo. Vse deklaracije v zvezi s stabilnostjo Čečenije, to je vse narobe, to so same laži. In to je vse, kar sem želel povedati. Hvala lepa. Mislim, da je danes bila na polsko-beloruski meji epizoda, incident, ko so številni čečenski begunci protestirali. In mislim, da jih sedaj čakajo sankcije. Moje mnenje je, da je Dublinska uredba, ki jo imamo tukaj v Evropskem parlamentu, zelo problematična, kaj ti želimo, da bi vse države imele dostojne prostore za begunce, potem pa jih lahko vrnemo v države. Naprimer, ko pridejo v Polsko. Žal pa to ni tako. Gre za na stotine čečenskih beguncev, ki so prav ta trenutek na polsko-beloruski meji. Gospa Alekseja, prosim, poskušajte odgovoriti na vprašanje, ki smo vam jih zastavili. Hvala. čisto odkrito želim povedati, da vprašanj nisem natančno razumela, zato moji odgovori morda ne bodo zadovoljujoči. Vprašanje je bilo v zvezi z begunci in o tem, ali je treba begunce sprejeti in potem vrniti. O tem nisem govorila. Povedala sem, da imamo kolege, ki delajo v Čečeniji in Gošetiji in tvegajo svoja življenja. Naprimer v Ingušetiji. Tam sem bila pred letom dni, pred več kot letom dni. Srečala sem se z Šaribom Alševom in povedal mi je, da, seveda, mi smo bili prepričani, da bom jaz ubit prvi, potem pa še ostali, gospod Vlojev in tako naprej. Ampak ni se tako zgodilo. Gospod Vlojev je bil umorjen prvi. Mak Šarib je bil naslednja žrtev, on je že bil umorjen. Magamed Hazbijev je še edini ostal živ in mislim, da je njegovo življenje trenutno zelo ogroženo ta trenutek je nekje v tujini. Najprej je bil na Finskem, potem v Franciji, potem pa v Združenih državah. Pravi, da se želi vrniti v Čečenijo, da njegovo življenje nima smisla, če ni v Čečeniji. Poskušam ga prepričati, da bi ostal v tujini, ampak seveda ustraja pri tem in ne morem ga prepričati. Veliko ženske v Čečeniji, ki tam že dolga leta deluje in Pravijo, da ne želijo zapustiti Čečenije, kajti njihova življenja nimajo smisla. Če pravijo, če nas bodo ubili, potem pač naj bo tako. Njihovi sorodniki so zaskrbljeni za njih in prav je tako. Nikoli ne vedo, kdaj bodo celo sami umorjeni ali kdaj bodo umorjeni njihovi družinski člani, zato da bi jih ustrahovali in da bi jih prisilili k temu, da prenehajo upravljati svoje dejavnosti. Morda lahko vi zaprosite za dovoljenja, da bi naše družine lahko zapustile Čečenijo, mi pa bi ostali tam in nadaljevali svoje delo. Seveda se mora vsak posameznik ali posameznica sama odločiti. Obstaja tveganje, da bomo izgubili aktiviste v Čečeniji, ampak če so njihova življenja ogrožena, potem jih poskušam prepričati, da državo oziroma Čečenijo zapustijo. Če pa se želijo vrniti, so na vse zadnje odrasle osebe in če se želijo vrniti, se lahko. Če pa želim zaščititi njihove družine, vas pozivam, prosim, storite nekaj za njihove družine, kaj ti tvega njihova življenja s svojim delom. Yes. Dobro, hvala, gospod Alekseva. Mislim, da moramo razmisliti o tem, kar je povedala gospa Lohbile v svoji intervenciji. Začeti bi morali izvajati programe za točišč za te ljudi. Ne, da bi zaprosili za azil, ampak da bi imeli morda, mogoče vizum in bi lahko delali v državi EU za določeno obdobje in ko je to potrebno. In češko predsedstvo, pa tudi švedsko predsedstvo se je ukvarjalo s tem in morda bi lahko to še enkrat preučili. Naš pododbor pa trenutno preučuje nekatere zamisli o tem, kako bi lahko razvili boljše mehanizme za pomoč zagovornikom človekovih pravic. To je zamisel, ki bi jo lahko preučili. Naslednji govorniki so na mojem seznamu, čas pa je zelo omejen lahko spregovorite celo manj kot dve minuti, če želite. Gospod Taler, gospod Neuser, gospod Mirski, gospod Šulc in gospod Gomez. Če imamo čas, pa bo spregovoril še gospod Kasmarek. Potem pa še predsednik odbora za zunanje zadeve in naši gosti. Gospod Taler. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa Alekseva, gospod Orlov. Rad bi vas pozdravil tudi v lastnem imenu. Mislim, da je to, da ste včeraj dobili nagrado Saharova in da ste danes tukaj vredno več kot deset ali petdeset uradnih dialogov Evropske unije z oblastmi v Rusiji. Zakaj je vredno več? Zato, ker tukaj lahko resnično pokažemo, kakšen je naš odnos do človekovih pravic in do stanja v Rusiji. Seveda pa obstaja eno temeljno vprašanje koliko se ta resnica, ta vest, ta informacija, koliko ima možnosti, da se razširi v Rusiji. V naših državah, recimo v Sloveniji, je to danes ključna novica v vsem dnevnem časopisju, da ste aktivisti memoriala in ostali aktivisti človekove pravice dobili nagrado Saharova. To je v vseh časopisih ena glavnih vesti. Ne vem, koliko je te možnosti v Rusiji. In koli, mislim, da je ob vsem tem, kar se pogovarjamo, o rekomendacijah, ki ste jih dali, mislim, da je to izredno koristno. To nam konkretno koristi pri našem delu. Tudi naše študije, ki jih naredijo strokovni organi v parlamentu, to so resne študije in eh, povedo v situaciji. Ustaja pa eno temeljno vprašanje, koliko je lakote in želje po tej resnici, po teh informacijah v sami Rusiji in kako lahko prispevamo k temu, da bi ruski ljudje prišli do teh informacij. V našem primeru, ko smo mi dvajset let nazaj v Sloveniji, v Jugoslaviji, šli se naš antistalinizem, naš boj za demokracijo je bila ključna želja in lakota po resnici. In ljudje so srkali to, so želeli to slišati. In to je preobrnilo javno mnenje, to je preobrnilo in takrat so eh, avtoritarci eh, in tako naprej izgubili oblast. In mislim, da moramo delati čim več na tem, da se bo ta Ehm, žeja in lakota po resnici lahko uveljavila. Ti umori, ki se dogajajo, me pa spominjajo na mafijski način obračunavanja. Mislim, da je tukaj treba reči Bobu Bob in začeti pozivati ruske oblasti, da se proti tem umorom, če jih res ne stojijo za njimi, borijo tako, kot proti mafiji se je treba boriti. Hvala lepa. Thank you, Mr. Taller. Hvala, gospod Taler. Gospod Majzer. Ja, danke, frau Vorsitzende. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Čisto na kratko bi rad spregovoril o dialogu med Evropsko unijo in Rusijo, ki poteka vsakih šest mesecev. Mislim, da ta dialog ne ustreza našim zahtevam v Evropski uniji, vsaj ne v tej obliki, v kateri poteka sedaj to ni pravi dialog in kot eh, je dejal prejemnik Saharove nagrade, tudi nima nobene prave kontinuitete. Ne smemo iskati pragmatičnih eh, rešitev, iskati moramo jasne rešitve. Dokler bo dialog potekal le med uradniki Evropske unije in Rusije, ta dialog ne bo uspešen. Najti moramo nove oblike dialoga in kolegica Strifler je že podala predlog namreč da bi poskrbeli za to, da bi pred dialogom organizirali sestanke uradnikov Evropske unije z nevladnimi organizacijami. Pa tudi po teh dialogih. Te dialoge je namreč potrebno po zaključku ovrednotiti. Teme, ki so na dnevnem redu, pa morajo biti črtane z dnevnega reda šele takrat, ko bomo ugotovili, da je problem za les rešen tudi na naši strani, torej da smo zadovoljni tudi mi na strani Evropske unije, ne da nam je zgolj Rusija dala zeleno luč. Poleg tega moramo poskušati v ta dialog unesti kar v največ tem in pospešiti moramo ta dialog, kot je dejal kolega Taler. Hvala, gospod Neuser. Te razprave med uradniki EU in nevladnimi organizacijami že obstajajo, žal pa se to ne odraža v dejanskih posvetovanjih, da sploh ne omenjam vrhov. En način za okrepitev teh sporočil je, da bi ta posvetovanja premaknili na rusko ozemlje, ampak, kako je povedal gospod Orlov, ruske oblasti to zavračajo. Vse do sedaj, ampak morda bomo dosegli kak preboj. Gospod Mirski. Dobro dan, ja pozdravljam vas. Eh, Hvala želim vam čestitati za to, da ste dobili nagrado Saharova. Človekove pravice so izredno pomembne, zanima pa me nekaj drugega. Pravite, da predstavljate civilno družbo. Kaj je to civilna družba? Koliko vas je v civilni družbi? Kdo vas podpira? Nikoli še nisem slišal nič v zvezi s tem v Evropskem parlamentu v Evropskem parlamentu. Ima vsak zaupanje svojih voljivcev, zato se morajo poslanci ukvarjati s, tudi s svojimi kolegi v Rusiji. Pravkar ste povedali, da parlament v Rusiji ni legitimen parlament in da je vse samo neka pretveza, ampak z njimi imamo stike. Volitve v Dumi je priznala tudi. Evropska unija. Imam pa še vprašanje. Zakaj civilna družba ne želi vzpostaviti določenih sil v Rusiji, ki bi ščitile pravice voljivcev in poslancev iz Dume? Sedaj pa kar zadeva Severni Kaukaz. Večkrat sem bil tam, tudi sam sem včasih služil tam kot uradnik. Zato situacijo v Severnem Kaukazu zelo dobro poznam. Zanima pa me, kdo bi si danes v Evropski uniji drznil reči, da so sposobni stvari postaviti na svoje mesto, razen Rusije. Govorite o Severnem Kaukazu, ampak kaj pa Budonovsk? Ali sta to politična umora? Ne moremo govoriti o samo o eni strani, oziroma uporabljati dvojnih standardov. Vedeti moramo, koliko ljudi vas podpira. Kaj mislite s tem civilna družba? V političnem sistemu Rusije je veliko strank. 36 jih je zastopanih v ruskem parlamentu. Če mislite, da to ni pravi parlament, potem sploh ne razumem, zakaj imate stike z ruskim parlamentom. Ja e, e, Hvala. Še enkrat se želim lepo zahvaliti. Hvala za vse, kar počnete. Zelo sem vam hvaležen za vaše delo in čestitati vam želim za nagrado. Putin je na polskem 1. septembra dejal, da bodo arhivi dostopni z namenom zgodovinskih raziskav. Ali se je to tudi dejansko zgodilo? In še eno vprašanje. Evropska unija si trenutno prispeva za dialog z Medvedjevem in sicer z namenom vzpostavitve sporazuma za modernizacijo. Jetzt, ja. Me slišite? Torej, ponovil bom svoje vprašanja. Prvo vprašanje je, ali so sedaj dostopni arhivi z namenom zgodovinskih raziskav, kar je Putin obljubil 1. septembra na Polskem. In poleg tega me zanima tudi, kaj naj bi še vseboval eh, sporazum z Rusijo. Poleg človekovih pravic Rusija potrebuje modernizacijo družbe. Prebral sem zanimiv članek in iz tega članka lahko razumem, kako naj bi izgledala civilna družba v Rusiji. Uh, um, uh, Hvala lepa, gospod Šulc. Sedaj pa gospa Gomez. Beseda je vaša. Prihajam iz Portugalske in 21 let sem živela v diktatorstvu. V tem diktatorstvu smo imeli lažni parlament. Mnoga leta. Najprej samo eno stranko, potem pa številne druge stranke. Ampak vseeno je bil to lažni parlament, ki sploh im, ni imel nobene, nobene povezave z civilno družbo, ki se lahko sedaj svobodno izraža. Kolega, ki je prej spregovoril, sploh ne ve, kaj je civilna družba. Jaz vem, kaj je civilna družba in vem, kaj pomeni, če civilna družba ni zastopana v parlamentu. In prav v zvezi s civilno družbo želim zastaviti svoje vprašanje našim gostom. Kako lahko mi v Evropski uniji pomagamo krepiti civilno družbo v Rusiji. Če se opiram na lastne izkušnje doma, potem mislim, da je najpomembnejši element za krepitev civilne družbe informacija oziroma informacij je svoboda do obveščanja, svoboda tiska, svoboda izražanja. In v zvezi s tem želim, da nam poveste več o tem, kakšno je stanje v zvezi z izoblikovanjem miselnosti ljudi preko cenzure medijev in kako lahko mi v Evropski uniji pomagamo pri krepitvi civilne družbe v Rusiji. Hvala lepa, gospod Gomes. Gospod Kačmarek, še čisto na kratko mislim, da želite razjasniti tisto stanje v zvezi s čečenskimi begunci na Polskem. Prosim. Hvala granice polsko nemeckej No, glede situacije Čečenov na Polskem, manifestacijo smo imeli na meji. To je bila zelo velika skupina Čečenov, ki so želeli nezakonito prestopiti polsko mejo eh, iz humanitarnih razlogov. Ti ljudje se niso pritožili, oziroma ni bilo obsodb in obtožb zaradi tega, zato ker vsi vemo, v kakšni situaciji so Čečeni. Ampak Poljska je država, v kateri je bilo vloženih največ prošen za azil. Največ beguncev se je sem priselilo, ampak begunci nočejo ostati na Poljskem. Najslabša rešitev za nje pa bi bila vrnitev v Čečenijo, kjer bi bila njihova življenja v nevarnosti. To je gotovo najslabša rešitev rešitev. In zato bi želel povedati še nekaj. 17. septembra je potekala razprava v Evropskem parlamentu in sicer nekaj dni zatem, ko so polske oblasti določile točno število žrtev kakšen, za kakšen problem gre? Problem je v tem, da za Ruse v tem primeru Katena gre za navaden umor, da to ni za njih nič posebnega. Isti kriterij je bil uporabljen v primeru uboja gospe Politkovske. In uh, včasih so ubijali po na deset tisoče ljudi, danes jih ubijajo manj, ampak nomenklatura je še vedno prisotna in kriteriji se še vedno enaki uporabljajo v Rusiji, tako da se tukaj ni nič spremenilo. Imamo še šest minut, zato moramo čas pametno razdeliti. Predlagam, da gospa Aleksejeva dobi dve minuti in gospod Orlov dve minuti in tudi gospod Albertini dve minuti, potem pa je konec. Gospa Aleksejeva, prosim. Eh, no, eh, eh, Hvala lepa.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 in sicer skozi oči oficirja v ruski vojski. Da, seveda, to, to mnenje poznamo, mnogo ljudi ima podobno mnenje in mnogi moji sodržavljani imajo prav tako podobno mnenje. Veliko oficirjev in vojakov je šlo v Čečenijo kot aktivistov za človekove pravice ne vem, kaj lahko še drugega povem v dveh minutah. Upam, da mi boste oprostili, ampak v dveh minutah res ne morem povedati veliko. Res se počutim krivo, ampak čas je nažal, nažalost omejen. Gospod Orlov, prosim. No, vopšete, ja gospodinu Mirskomu blagodarim za interesen vprašanje. Hvaležen sem gospodu Mirskemu za zelo zanimiva vprašanja. Zakaj ni civilnih sil v Rusiji za to, da bi spremljali svobodne volitve? Stanja verjetno ne poznate dobro. Voljivci v Rusiji res obstajajo, ampak nov volilni zakonik preprečuje spremljanje strani nepolitičnih sil. To pomeni, da neodvisni ljudje, neodvisni spremljevalci ne morejo spremljati volitev. Seveda, če bi imel vsaj deset minut, bi vam lahko razložil, kako neodvisne stranke in neodvisni spremljevalci ne morejo spremljati volitev. Želim vas opomniti tudi na zadnje volitve. To niso bile sicer parlamentarne volitve, to so bile volitve na lokalni ravni, na občinski ravni. Ampak videli smo velik izbruh nezadovoljstva. Ljudje, ljudje se zelo dobro zavedajo, da obstajajo zlorabe. Sedaj pa terorizem. Seveda, terorizem je zelo velika grožnja za Rusijo in boriti se moramo proti terorizmu. To bo zapisano tudi v našem poročilu. Ampak proti terorizmu se ne moremo boriti z državnim terorizmom. To pa se dogaja v Rusiji. Mislimo, da je to nehumano in to gre proti vsem pravicam. Ne moramo se boriti proti terorizmu z državnim, državniškim terorizmom. To ne more biti uradna pot proti terorizmu, kajti v Severnem Kaukazu obstaja državni terorizem in vidimo, da je to kontraproduktivno. Spraševali ste me tudi o tem, ali so arhivi sedaj na voljo zgodovinarjem. Žal, ne na široki osnovi, kajti omejitve še vedno obstajajo. Sedaj pa kako lahko podprete civilno družbo v Rusiji? Če preučite naše, Štokholm, naše štokholmska priporočila, potem boste tam videli specifične ukrepe, ki jih lahko spremete za podporo civilne družbe v Rusiji. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospod Albertini. Kako lahko sklenemo tole razpravo? Grazie, uh, veramente. Hvala. Res, prav na kratko. Le par minut. V bistvu, kadar je dovolj vsebine, da jo poslušamo in da jo povemo, potem v bistvu ne rabimo več časa kot toliko, zato da povemo, kako z velikim zanimanjem smo prisluhnili vašim mnenjem in vašim uh, nasvetom za naše delovanje v prihodnje na tem področju. Dali ste nam zelo konkreten primir in nasvet in sicer, da bi obiskovali politične zapornike eh, v Rusiji, kar je gotovo edinstven primer, glede na to, da se uradno zauzemamo vsi za svobodo tiska, potem za obiske eh, pri družinah, ki so žrtve represije, omenili ste Stokholmsko deklaracijo, pomoč civilni družbi, pomoč, ki jo je treba nuditi beguncem, spodbujanje gospodarskega razvoja v Severnem Kaukazu, ki je področje, na katerem vlada takšna kultura in tak fundamentalizem, ki gotovo ne prispeva k razmahu človekovih pravic. 1. decembra se začenja Evropska politika in partnerstvo ter odnosi z nekdanjo Sovjetsko zvezo, s sedanjo Rusijo, lahko računajo s tem, da bo tukaj neko stalno, stabilno prizadevanje za razvijanje teh odnosov. In kot smo že povedali, dvostranski odnosi Evropske unije s katerokoli tretjo državo temelijo na dogovoru o sodelovanju, pri čemer je bistven element tudi spoštovanje človekovih pravic. Pred nekaj dni smo, sem bil prisoten na konferenci v Milanu z naslovom Od padca berlinskega zidu do lizbonske pogodbe. Danes pa sem prisluhnil temu, kaj je treba še storiti. Komunizem je padel pred kakšnimi 20 leti, vendar pa na teh področjih, na katerih je vladala ta diktatura, demokracija še ni vzpostavljena. Uh, vendar pa ima danes Evropska unija priložnost, da izvaja, uresničuje svojo ulogo kot pomemben dejavnik, pomemben partner in to s pomočjo vaših nasvetov. Tako da najlepša hvala, stali vam bomo ob strani tudi pri spodbujanju in zauzemanju za demokracijo v vaši državi. Najlepša hvala. Uh, hvala lepa. Gospod Strifler pour une minute, je vous demande juste non, 30 non, secondes. On n'a pas de temps. Non Non. Bon. ben voilà. Minuto naj bi imela na voljo, no ampak 30 sekund v redu. Izkoristila bom to zato, da povem, da je res potrebno vzpostaviti nov proces s pomočjo dialoga med poslanci in civilno družbo ter organizacijami, kakršna tudi nevladna organizacija Memorial. Žal mi je, nimam več časa na voljo dialog na